Pozdravljeni, gospe in gospodje. Odpiram zasedanje, govoril bom mačarsko. Zato vas prosim, da si nadanete slušalke, razen če seveda sami razumete mačarsko. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Ima kdo kakšne pripombe v svoj sistem? Če to ni tako, potem je zapisnik odobren. O.